Spoštovane kolegice in kolegi, prva razprava danes je eh, izjava eh, komisije eh, volitve v Evropski parlament leta 2014. Naj vas spomnim, da pri tej razpravi ne bomo imeli postopka catch the eye in zaradi tega tudi potem sedaj prvemu dajem besedo komisarju Šemeti. Izvolite. Uh, hvala gospa predsedujoča dame in gospodje volitve v evropski parlament so vedno zelo pomembne za unijo in leta dva tisoč štirinajst bo to še posebej tako zaradi kritičnega obdobja komisija je eh, vedno podpirala legitimnost parlamenta